podal konkreten predlog s tem v zvezi. To je sprejel odbor Agri. Ampak žal jih nismo ustrezno izvedli v praksi na ravni Evropske unije, predvsem to velja za zadevne države, ki so prizadete. Nekaj moramo storiti, če ne bo v naslednjih dveh letih prišlo do dodatnih gostnih požarov. Hvala. S tem smo zaključili eno minutno govore. Naslednja točka na dnevnem redu. Gospod Ečevera je pripravil poročilo, govori o dokončnem oblikovanju notranjega trga za elektronsko poslovanje. Najprej ima besedo gospod poročevalec. Štiri minute, izvolite. Muy buenas tardes. Pozdravljeni. Veste, da tako internet kot tudi eh, nove tehnologije pomenita velik napredek. Posledično to pomeni, da moramo posodobiti zakonodajni okvir na področju elektronskega poslovanja, če ne bi se spadli z izzivi, ki so pred nami. Sistem elektronskega poslovanja pomeni eh, nove tehnologije, nova spletna orodja in eh, teh nismo poznali še pred nekaj leti, ampak eh, sedaj so del vsakdana in zelo hitro bodo postali nujna orodja. Mi smo zakonodajalci, kar pomeni, da moramo biti dovolj ambiciozni, da moramo eh, vedeti, kako lahko pomagamo našim državljanom, da oblikujejo ustrezna orodja in rešijo te probleme prihodnosti. To je zaveza, ki jo moramo sprejeti. To je odgovornost in pristojnost, ki jo pravzaprav smo prisiljeni sprejeti. Pripraviti moramo podlago, vprašati se moramo, kaj sledi eh, za tiste, ki eh, bodo to sprejeli v prihodnjih generacijah, kar pomeni, da moramo odpraviti določene ovire, eh, ki so na tem področju. Lahko povem, da elektronsko poslovanje pomeni izjemno priložnost, da izboljšamo konkurenčnost evropskega gospodarstva. Tako bomo tudi okrepili notranji trg Evropske unije. To je orodje, ki lahko pomeni dodano prednost, lahko pa pomeni tudi izjemno priložnost za naše državljane, sedaj, ko se soočamo z gospodarsko krizo. Ravno zato je pomembno, da voditelji Evropske unije sprejmejo in izvedejo ustrezne ukrepe, da čim prej odpravijo te ovire na področju čezmejnega elektronskega poslovanja na ravni Evropske unije. Spostaviti moramo ustrezno raven zaupanja, poenostaviti moramo ta okvir in ta okvir mora biti čim bolj pregleden. Potem pa državljani in podjetja bodo lahko ta izjemen potencial izkoristili. Samo, če bomo konkurenčni na globalne Zelenem trgu, potem bomo lahko uspešni. Če pa ne bomo sprejeli teh ustreznih političnih ukrepov, če eh, ne bomo sprejeli vodilno vlogo, bomo zaostali za našimi konkurenti. Poročilo, ki sem ga danes pripravil, ravno govori o tem, kako lahko te ovire na področju elektronskega poslovanja odpravimo. Ne govorimo samo o notranjem trgu na področju elektronskega poslovanja, ampak govorimo o tem, kako lahko dopolnimo oziroma dokončno izoblikujemo notranji trg na področju elektronskega poslovanja. Predlagam, kako bi lahko imeli bolj kakovosten dostop do internetnih storitev, kako bi lahko imeli večje zaupanje potrošnikov, kako bi lahko vzpostavili eh, tudi nekakšen znak kakovosti in znak zaupanja. Tako bi imeli boljši nadzorni okvir, kar bi nam omogočalo, da imamo oglaševalske kampanje, da bodo potrošniki vedeli, kakšne so njihove pravice in na koga se lahko obrnejo, če pride do določenih težav torej na koga lahko naslovijo te zahtevke. Potem varstvo podatkov, varstvo zasebne lastnine, ravno tako moramo spodbujati eh, poslovanje, poenostaviti moramo eh, plačilni promet, eh, ravno tako moramo poenostaviti davčni okvir pri plačevanju elektronskih storitev. Pa še eno zadevo moram povdariti na tem mestu in sicer nujno je, da izboljšamo zaščito mladoletnikov na področju interneta. Mislim, eh, da so vsi ti ukrepi nujni, če naj bi izboljšali elektronsko poslovanje in eh, če naj bi izboljšali pravni okvir, ki ga v tem trenutku imamo, ampak morali ga bomo ustrezno prilagoditi za prihodnost. To so mehanizmi, s katerimi bomo izboljšali konkurenčnost naših podjetij, ravno tako bomo imeli nov potencial za evropsko gospodarstvo. To mislim, da je podlaga, ki nam omogoča dobro delovanje v prihodnosti. Ravno zato bi rad pozval poslednjega poslanke in poslance, da to pobudo tudi podpre. Najlepša hvala. Sedaj pa postopek HDI, pritegnite mojo pozornost. Sedaj bomo do 11. ure zaključili. Gospa Rojtova, gospa Tikal, gospa Figueredo gospod Paskal in gospod Kelly. Se opravičujem, ker nisem uvrstil drugih na seznam, ampak eh, svoje izjave lahko skladno s tem postopkom posredujete tudi v pisni obliki. Gospa Rojtova, izvolite. Sem veoma potešena, že spravod. Najlepša hvala, spoštovani gospod predsedujoči. Res sem zelo vesela, da je poročevalec uporabil tudi moje poročilo, ki govori zaupanje in varstvo potrošnikov v novo digitalno tehnologijo. To smo sprejeli v prejšnjem mandatu. Elektronsko poslovanje je zabeležilo več kot 30 odstotno rast, ampak eh, tega potencijala nismo v celoti izkoristili. Eh, tretjina podjetij to eh, zavrača zaradi čezmejnega okvira. Gre za to, da imamo ločene, izolirane nacionalne trge in ravno to se izkorišča za oblikovanje različnih cen. Ampak eh, v tem trenutku imamo še vedno določene zakonodajne ovire na tem področju. Res sem vesela, da je naš poročevalec podal konkretne predloge, da bomo imeli eh, večjo varnost mladoletnikov na internetu. Zelo upravičeno in dobro je govoril o tem, eh, da imamo težave zaradi eh, pornografije, zaradi nakupe tobaka, potem alkohola, zaradi tega, ker so v klepetalnicah številni nevarni ljudje in upam, da bo Evropska komisija tukaj imela veliko boljši okvir. Gospa Tikau. Najlepša hvala. Siguranca transakcijlor este esencijala. Lahko povem, da obstaja potreba, da imamo veliko večjo raven pristojnosti na področju varstva potrošnikov, ko govorim o elektronskem poslovanju, če naj bi res dokončno izoblikovali notranji trg na tem področju. V tem poročilu govorimo o elektronskem poslovanju. Govorimo o tem, da bi javnost morala bolje uporabiti eh, ta, to možnost in ravno zato moramo zavarovati potrošnike. Mislim, da je nujno, da imamo tudi ustrezen evropski nadzorni organ, ki bi poskrbel za to, da elektronske podpise priznavamo v čezmejnem kontekstu. Nujno je sprejeti konkretne ukrepe, da bomo imeli možnost, eh, da bo Elokstro v elektronsko fakturiranje zaživelo, kar pomeni, da bi lahko do leta 2020 elektronsko izdajali račune. Do leta 2015 upam, eh, da bomo imeli 50 odstotkov javnih naročil eh, na podlagi elektronskega poslovanja. To smo pravzaprav eh, sprejeli v Manchesteru, ko smo imeli konferenco, ki se je imenovala E-vlada. Gospa Figuerejdo. Govorimo o elektronskem poslovanju in rada bi spostavila tri točke, ki se mi zdijo bistvene. Mislim, da jih moramo razjasniti. Najprej, tukaj je potreba, da poskrbimo za združljivost različnih pravic potrošnikov. To velja tudi za avtorske pravice in pravice intelektualne lastnine. Drugič, zavarovati moramo pravice otrok. Poskrbeti moramo za to, da je elektronsko poslovanje čim bolj varno ravno tako nikakor ne smemo zanemariti pravice otrok in poskrbeti moramo za varnost transakcij na področju elektronskega poslovanja. Potem eh, tretje vprašanje. To je cilj Evropske komisije, kar zadeva široko pasovni internet in dostop. Pravzaprav moramo imeti osnoven eh, širokopasovni dostop za vse državljane do leta 2013. 30 odstotkov, vsaj 30 odstotkov eh, družin v tem trenutku nima dostopa eh, do interneta. 20 odstotkov prebivalcev Evropske unije živi v revščini. Sprašujem se, zakaj Evropska komisija misli, da lahko ta cilj doseže, ko govorim o široko poslovnem dostopu in do interneta do leta 2014. Gospod Pasku, beseda je vaša. Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Predložená správa sa venuje formálnym opatreniam. Najlepšia chvála, spoštovaný gospod predsedajúci. V tem poročilu govorimo o formalnih zahtevah, če ne bi izboljšali eh, varnost elektronskega poslovanja, poslovanja prek interneta, ampak obstajajo različne trgovine, različne prakse, kar zadeva trgovanje na ravni držav članic. Nekje recimo imamo možnost, eh, da farmacevtske eh, proizvode predajamo v trgovinah, nekje imamo možnost dostopa prek različnih kanalov. Ali pa recimo pornografija, nekje se lahko prodaja brez ovir, eh, drugje pa imamo težave. Tako da zelo velikodušen pristop pri odpiranju trga na področju elektronskega poslovanja mora imeti eh, pred očmi eh, tudi ta kulturološki pristop, kjer je pravzaprav nujno, da se zavarujajo potrošniki, predvsem pa otroci. Gospod Sean Kelly ob koncu. Elektronsko poslovanje je bilo zelo dobro tako za potrošnike kot eh, tudi za podjetja, ampak z eno stvarjo nisem najbolj zadovoljen. To je elektronsko izdajanje vozovnic ali pa tudi določenih kart za recimo koncerte, za športne preditve. Cene so zelo visoke, tega ne morem sprejeti. Recimo vem, da smo imeli eh, tudi eh, nogometno finale in lahko povem, da je, bilo 70, da je bila cena 70 evrov. In lahko povem, da je možnost, kaj se zgodi, če bi se to prodajalo prosto na ulicah. Ampak oni, te vezovnice so bile na voljo prek interneta in cene so bile zelo visoke. Uh, Seveda lahko bi rekli, eh, da je obstajalo popraševanje in da če tega popraševanja ne bi bilo, jih eh, ne bi prodali, ampak eh, to so prakse, ki so negativne, na to moramo opozoriti, to je elektronsko poslovanje in to ni korak naprej za potrošnike v tem primeru. Na mestu Dehucht. Najlepše hvala in sedaj v imenu komisije gospod Dehucht. Gospod predsedujoči, spoštovane poslanke in poslanci, sprva naj se zahvalim gospodu Ariasu Čeveriji kot poročevalcu in celotnemu parlamentu za ta dober pregled in oceno notranjega trga za elektronsko poslovanje. Jasno je, da ta trg še vedno ni nekaj realnega za mnogo podjetij in potrošnikov. Fragmentirano uh, Razklano eh, poslovanje le kaže, da manjka veliko povezav. Eh, In z nakupovanjem po internetu eh, prihajajo potrošniki v stik z mnogimi podjetji iz drugih držav, kar pa seveda omogoča velike možnosti. Obstajajo pa tudi za potrošnike eh, precejšnje ovire, ki seveda eh, pomenijo, da v realnem svetu še dolgo ne bomo videli notranjega trga z elektronsko poslovanje. Kaj lahko naredimo, da to izboljšamo? Komisija lahko se ustrezno odzove na to poročilo, ki, omogoča, eh, ki omenja tudi digitalno agendo. Eh, in eh, tukaj so izpostavljeni dve poti, po katerih lahko gremo. Olajšati moramo življenje tako za potrošnike kot za podjetja. To lahko naredimo z harmoniziranjem zakonodaje, naprimer glede eh, zaščite potrošnikov, pa tudi zmanjšati moramo stroške za podjetja, ki se ukvarjajo z čezmejno trgovino, naprimer poročanje provizije in izdajanje računov. Eh, trenutno eh, se ukvarjamo z direktivo o pravicah potrošnikov, tudi v vašem odboru je o tem govora. E, pri tem e, pa seveda moramo se izogniti vsej geografski diskriminaciji, izboljšati dobavo in plačila je seveda bistvena e, naloga pri izboljšanju elektronskega poslovanja in seveda boljša povezava z nacionalnimi upravnimi telesi z organizacijo vse na enem mestu. Pripravila bo komisija poseben eh, pristop na, za pripravo politik na tem področju in razmislili bomo o posebnem eh, znaku zaupanja za trgovino na internetu. Po drugi strani pa je treba eh, začeti dejansko izvajati pravice ki izhajajo iz eh, skupnega notranjega trga in omogočiti eh, hitro reševanje sporov, ki izhajajo iz eh, trgovanja na internetu. Komisija si želi, da bi se k malu našo postavil sistem do leta 2012 za hitro online reševanje sporov na tem področju predlogi za uh, skupno uh, reševanje problemov in so že eh, na mizi in seveda ustrezno delovanje notranjega trga za elektronsko poslovanje je mogoče le na osnovi zaupanja. Pri tem eh, moramo z interneta odpraviti vse eh, ne eh, ustrezno in nepošteno trgovanje. Eh, komisija začenja pomembno študijo na tem področju in na začetku eh, naslednjega leta bomo eh, pregledali, kako se izvaja obstoječa direktiva in razmislili bomo, kako bi jo lahko izboljšali. Naj se še enkrat zahvalim vsem, ki so sodelovali pri tem poročilu in naj se tudi sam. Eh, opravičem zaradi odsotnosti komisarja Dalija, ki tukaj ne more biti iz osebnih razlogov. Najlepše hvala, komisar. In eh, zahvaljujemo se gospodu Echeverije za njegovo poročilo. Glasovanje bo jutri opovdne. Naslednja točka je poročilo gospe Galo.